v zapisniku današnje seje. V četrtek bo predsednik parlamenta skupaj z predsednikom sveta podpisal 12 aktov, ki so bili sprejeti z običajnim zakonodajnim postopkom skladno s 1674. Vsi naslovi zakonodajnih aktov bodo na voljo v zapisniku današnje seje. Kolega Borgecijo je prosil za besedo v zvezi za uredbo ali poslovnikom. Hvala lepa. V Veneto je danes bilo aretiranih 30 oseb zaradi izraženja mnenja, zato prosim predsedstvo, da se pokvarja s tem primerom. Gre namreč za kršene temeljnih pravic v državi članici Uniji. Ljudi ne smemo preganjati zaradi zamisli in prepričanj, ki jih imajo. Hvala. Gospod Borgecijo, verjetno razumete, da to ni povezano z dnevnim redom, ampak dobro, predsedstvo je vzelo na znanje tudi vašo izjavo. Gospa Gresle. Danka, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, moram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 dali. Eh, zelo pozno nam je pač posredoval vse informacije. Predsednik prekinja govornico. Ni tolmačenja, samo hip počakajte, prosim. Deluje sedaj? Dobro. Gospa Gresle, pripombe, ki se nanašajo na razrešnico za proračun, niso na mestu v tem trenutku. O tem boste lahko govorili danes večer, ko bo ta točka na dnevnem redu. Ali bi lahko zvedela, eh, kakšna je pravna podlaga, kaj ti predsednik je to eh, preprosto eh, črtal, kaj ti v členu 157 piše samo o dopustnosti predlogov sprememb poslanec oziroma poslanka mora imeti pravzaprav pravico da tu eh, zastavi ponižno vprašanje predsedstvu parlamenta. člen dvajset je pravna podlaga tako so mi povedali sodelavci v vsakem primeru pa podate tovrstne izjave ko se obravnava tematika na katero se vaše izjave nanašajo. sedaj govorimo o spremembi dnevnega reda. Ko pa bo na vrsti točka v razrešnici, bo lahko vsak podal svoje pripombe. Hvala lepa. Sedaj pa res na dnevni red, kot ga je potrdila konferenca predsednikov skupin. Podanih je bilo nekaj predlogov za spremembo dnevnega reda. V sredo naj bi razpravljali.